pri zaposlovanju. In eh, gospa Weber ima besedo za štiri minute. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcem v senci ne le za njihov temeljit prispevek k temu poročilu, temveč tudi za njihovo delo eh, pri boju proti diskriminaciji. In, eh, eh, bila sem tudi članica mreže, ki se je zauzemala za sprejetje protidiskriminacijske zakonodaje na ravni Evropske unije. In ko sta bili sprejeti obe direktivi, Eh, obe direktivi o enakosti pri zaposlovanju, je bil to velik korak, eh, korak naprej. 16 let kasneje pa je moja eh, čast, da lahko ocenim, kako je potekalo izvajanje te direktive. Leta 2000 je bilo naloženo državam članicam, da zaščitijo diskriminacijo na področju zaposlovanja, poklicnega usposabljanja in ni eh, presenetljive, da so nekatere članice šle prek teh eh, zahtev in so to razširile še na drugo področje, kot je dostop do eh, storitev, do blaga. Druge članice pa tega ne izvajajo celo še ne na minimalni ravni. Eh, potrebno je tudi zbirati kakovostne podatke v članicah in v Evropski uniji v celoti, da bi olajšali eh, in lažje dokazovali primere diskriminacije zlasti posredne diskriminacije. Precejšno razhajanje je med ravnijo dejanske diskriminacije in tisto, eh, ki se jo prijavi eh, in obstajajo različni organi in posamezniki, ki igrajo pomembno vlogo, kajti eh, izkazuje se, da žrtve še vedno težko prepoznajo diskriminacijo in še manj se borijo proti njej. In eh, ti, ti, ta telesa oziroma te organizacije, ki se za to borijo, pa morajo skušati tudi, tudi pokazati posameznim delodajalcem, eh, kaj vse to eh, pomeni. Eh, ta podpora pa se mora vršiti tudi v okviru ustreznega financiranja. Želim izpostaviti večkratno diskriminacijo, ki izhaja iz kršitev standardov in norm v državah članicev. Če je naprimer že žrtvi težko razumeti celo eno obliko diskriminacije, si lahko predstavljamo, predstavljate, kako težko to je, če je celo več, če so žrtve več oblik diskriminacije. Potem gre tu tudi za problem. Eh, oteženega dostopa do pravnega varstva. Potrebno je zagotoviti, da bodo lahko žrtve uživale ustrezno pravno pomoč eh, in sicer v vseh fazah tega eh, postopka, eh, zato da bi lahko izkoristili eh, možnosti, ki so na voljo. In možnost, da se odpravlja te pojave, ni pomembno samo za žrtve, temveč tudi za, za družbo. In pogosto so tu še problemi in od držav člani zahtevamo, da najdejo načine, kako pomagati žrtvam, naprimer skozi davčne olajšave, pravno pomoč, pomoč, pomoč se strani posameznih eh, eh, nevladnih organizacij. Eh, ugotoviti moramo tudi, da so tu organizacije, ki imajo na volje ustrezne instrumente. Izmenjava dobrih praks med državami članicami je še kako pomembna. Pomembno se je boriti proti vsem oblikam diskriminacije, zato upam, da bo parlament sprejel to poročilo z veliko večino. Hvala lepa, gospa Weber. V imenu komisije, gospa Tyson. Imate besedo, gospa komisarka. Thank you, Hvala, hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Zahvaljujem se poročevalki gospe Weber, ki je pripravila ta, to celovito poročilo o eh, direktivi o enakosti pri zaposlovanju. Vsakršna diskriminacija je diskriminacija, ki ji ni mesta v Evropski uniji. Zato eh, se e, komisija močno zauzema, da se, eh, da se izvaja Eh, direktiva in vsa pravila, eh, Krati pa je potrebno upoštevati, da eh, je potrebno zagotoviti tak trg dela, ki bo zagotovil delo vsem. In eh, zato je potrebno zagotoviti ustrezno obravnavo ljudi na vseh področjih, tudi z ozaveščanjem in z ukvarjanjem s problemom diskriminacije. In nedavni statistični podatki, tega ne moremo zanikati, eh, sprožajo različne razloge za skrb. In zdi se, eh, vendar pa se zdi, da obstaja eh, zaznavanje diskriminacije. Eh, več kot 50 odstotkov eh, ljudi, eh, naprimer, se eh, je ugotovilo oziroma je priznalo, da so bili žrtve, žrtve diskriminacije na najrazličnejših področjih. Smo pa priča tudi pozitivnim premikom in to kaže na to, da se državljani vse bolj zavedajo svojih pravic na tem področju, kar je prvi pomemben korak k temu, da se vse to tudi izvaja izvaja. Tu je tudi poročilo iz leta 2014, ki se nanaša na izvajanje direktive in, eh, sklep, eh, in sklepi kažejo na to, da eh, je bila direktiva ustrezno prenešena v zakonodajo posameznih eh, držav eh, člani. C, gre pa še zlasti tudi za večje ozaveščanje, ki je pomembno. Eh, in eh, vaše poročilo med drugim povdarja vse te vidike in eh, komisija se zavezuje, da bo eh, ravnala in spodbujala analizo in raziskave eh, glede pogojev v državah članicah, tudi na podlagi, eh, nedavne, eh, na podlagi letnih poročil o diskriminaciji, o diskriminaciji na podlagi naprimer spolne usmerjenosti in podobno. Skratko, tu je tudi poročilo o medspolno diskriminacijo in uh, vse to uh, umeščamo tudi v uh, protidiskriminacijsko zakonodajo. Zavedamo se, da zgolj oblikovanje teh poročil ni dovolj, pomembno pa je, da ugotovimo, kakšni so vzorci diskriminacije, to je bistvenega pomena z vidika oblikovanja politik in izvajanje teh politik. Četrtič. Potrebno je tudi spodbujati izmenjavo najboljših eh, praks in eh, da povečamo ozaveščenost eh, na tem področju, so potrebni usposabljanje, organizirali smo naprimer take seminarje kot denimo leta 2015 za boj proti semiti, semitskim in drugim diskriminacijam in sodelujemo zlasti in podpiramo različne organizacije, ki, so, ki se bojujejo proti diskriminaciji na eh, podlagi evropskega prava, pa tudi v okviru eh, Evropske eh, agencije za temeljne eh, pravice. Tretjič na zakonodajnem področju eh, je eh, tu eh, tudi predlog, Eh, ki, katerega cilj je, da se izključi diskriminacija na podlagi eh, vere, spolne usmeritve, starosti in podobno. Vseh tistih področjih, ki še niso pokrite, potem eh, socialno varstvo, izobraževanje, dostop do blaga in storitev in eh, potem tudi eh, zaščita pred diskriminaciji na eh, podlagi starosti eh, in eh, ukvarjala. Eh, eh, torej menim tudi, da bo uh, ta predlog s strani sveta kmalo sprejet. Potekale so tudi razprave o predlagani eh, direktivi, evropski direktivi o dostopnosti. To bo v razpravi eh, v, eh, v parlamentu. Nanaša se na dostop, invali, dostopnost za invalide in potem je tu tudi konvencija OZN o pravicah invalidov in pa tudi pregled pregled, ki, eh, pregled eh, evropske strategije. In ne na zadnje, leta 2015 eh, smo predlagali seznam ukrepov, da naredimo napredek tudi na, pod, na področju pravic LGTBI. In, Potrebno je skratka tudi obravnavati področje uporabe

ukvarjati se tudi z vprašanjem odpuščanja žensk kot obliko eh, diskriminacije. Želim tudi povdariti, da je moč priti do inkluzivnih trgov eh, dela eh, samo o polnem sodelovanju javnosti in vseh zainteresiranih strani oziroma vseh deležnikov. Eh, potrebna, eh, potrebno je zagotoviti, da se bodo podjetja zagot, eh, zavedali, povezala tudi raznolikosti in tako lahko pride tudi do več inovacij. Potem sodelovanje sindikatov, akademskih krogov in tako dalje. Vse to lahko pripomore k širitvi eh, raznolikosti in nediskriminaciji. Hvala za pozornost. Hvala lepa. V imenu odbora Libe dobi besedo gospa Stevens za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Jasno je, da je minilo že 16 let od direktive o enakih možnosti, kar zadeva delo in enakost na delovnem mestu. In prav tako je jasno, da nas čaka še veliko dela. Invalidi so prikrajšani na delovnem mestu. Zato mislim, da bi potrebovali bolj celovit pristop in to na vseh ravneh. Uporabiti bi morali koncept razumnega prilagajanja. Poskrbeti bi morali, da bodo invalidi imeli ustrezno svobodo gibanja. To zaenkrat ne velja. Kaj menim s tem? delavci invalidi se pogosto srečujejo z veliko ovirami, vključno z upravnimi ovirami. Delavci brez uh, invalidnosti se s takšnimi ovirami ne srečujejo, zato je to nespremljivo. Predlagam, da poročilo posredujemo konvenciji Združenih narodov v zvezi z pravicami invalidov. Mislim, da bi to bilo prav tako dobro vključiti. Hvala lepa v odboru, imena za, eh, odbora za pravice žensk. Za minuto, gospa Šojdrova, izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti gospe Weber za opravljeno delo. Strinjam se z njo, diskriminacija na delovnem mestu je problem, proti kateremu se moramo aktivno boriti. Poskusiti moramo izboljšati položaj invalidov. Bila sem poročevalka za odbor za pravice žensk in tam izpostavljamo probleme, s katerimi se spopadajo ženske, kajti ženske so izpostavljene večkratne diskriminaciji. Ženske, na primer, gredo v porodniški dopust in tudi doma v gospodinstvu jih čaka veliko dela. Zato bi morali omogočiti tudi vrnitev na delo, če bi si to želele podpiram poročilo, ampak imam nekaj pomislekov. Mislim, da moramo izvajati ustrezno obstoječo zakonodijo, ne pa da vedno znova predlagamo nove direktive. Mislim, da je kontroverzno harmonizirati etična vprašanja in kritizirati države članice, ki omejujejo nošenje verskih simbolov na delovnem mestu. Spoštovati bi morali subsidijarnost in države članice bi morale imeti možnost ta vprašanja obravnavati same. Kar zadeva enako obravnavo na delovnem mestu, to je glavni problem in proti temu se oziroma za to si moramo prizadevati. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin za ELS bo za minuto dobil besedo gospod Kasa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, Zahvaljujem se poročevalki za odlično opravljeno delo. Izvajanje te direktive zagotavlja zaščito pred diskriminacijo. To določa naša evropska zakonodaja. Opredeljen je splošni okvir, v okviru katerega se je mogoče boriti proti diskriminaciji na področju prepričanja, veroizpovedi, starosti, spolne usmerjenosti in tudi invalidnosti na delovnem mestu. To je naš cilj. V državah velja načelo enake obravnave in eh, poskrbeti moramo, da bodo države članice ustrezno izvajale to zakonodajo. To nažalost zaenkrat še ne velja. Želimo si, da bi imeli bolj strpen svet in Želimo si, da bi zmanjšali diskriminacijo. Hvala, hvala lepa, gospod Kasa. Gospod Zani je dvignil uh, modri karton. Ali spremete njegovo vprašanje? Gospod Zani, izvolite, 30 sekund. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dragi poslanec. V dvojem se strinjava, ampak imam tudi vprašanje. Po eni strani pravite, da gre za dobro poročilo. Strinjam se. Drugič. Vlade imajo še veliko dela pred seboj. Sploh tiste, ki še posebej zaostajajo. No, moje vprašanje je naslednje. Ali menite, da bi zdaj ukrepi na evropski ali nacionalni ravni lahko omogočili, da bi otroki, otroki invalidi lahko bili pripravljeni na prihodnost, ki jih čaka. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda sem za to, da bi zmanjšali diskriminacijo. Nismo popolni, veliko dela nas še čaka. V več državah se diskriminacija še vedno pojavlja. Izmenjali bi si lahko najboljše prakse za to, da bi v celoti izkorenili diskriminacijo z vseh oblik eh, delovnih mest. Hvala. Zdaj pa za skupino socialistov, gospod Blinkevič, jute. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalke, gospe Weber. Hvala za poročilo in hvala za dobro sodelovanje. Direktiva vpliva na vsakodnevno življenje prav vseh, na mlade, na invalide in tudi na vse državljane in državljanke. Razumeti moramo demografske spremembe v Evropi, prav tako se ljudje upokojujejo pri višji starosti. Zato moramo govoriti tudi o diskriminaciji proti starejšim. Z dviganjem upokojitvene starosti moramo poskrbeti, da bodo ti delavci imeli možnost ostati na trgu dela. Države članice prav tako pozivam, da zaščitijo delavce pred nepoštenim odpuščanjem zaradi starosti, kajti ti delavci so potem lahka tarča. Opozoriti pa želim še na nekaj in sicer na diskriminacijo proti najranljivejši skupini v naši družbi, to so invalidi. Nekatere države članice še vedno kršijo direktivo, zato ker niso prilagodile delovnih mest invalidom. Prav tako še ni poskrbljeno za enake možnosti na področju izobraževanja ali poklicnega izobraževanja države članice bi morale izkoristiti strukturne sklade, prav tako bi delovna mesta morali prilagoditi invalidom in jim zagotoviti potrebno pomoč. Tretjič, tudi nadlegovanje na delovnem mestu je nekaj, proti čemer bi se morali boriti. To lahko temelji na spolu, prepričanju ali veroizpovedi. Delovci, ki so prizadeti zaradi tega, potem težko delajo v sovražnem okolju. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi si izmenjavali podatke in dvigali zavest o pravicah in priložnostih delavcev. Prav tako moramo vedeti, kakšna je odgovornost delodajalcev. Večina državljanov se pravic ne zaveda, pravic iz te direktive. Hvala. Hvala lepa za konzervativce. Gospod Trebesijus, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči skupina EKPR podpira ukrepe proti diskriminaciji na delovnem mestu. Ampak zelo pomembno je tudi, da naše gospodarstvo ne bo preobremenjeno z pravili in predpisi, ki bi lahko potem zavrli razvoj. Poročilo navaja tudi boljšo zakonodajo. To je dobro. Pri vsaki zakonodaji moramo poskrbeti, da bodo doseženi cilji in da ne bo neželenih stranskih učinkov. Diskriminacija je nekaj proti čemur se ne smemo boriti samo na delovnem mestu, ampak svet ministrov se pač ni uspel dogovoriti o ničem drugem. Še dva sklepa na koncu. Socialne klauzule na področju javnih naročil ne bomo podprli, prav tako ne bomo podprli direktive glede porodniškega dopusta na evropski ravni. To mora biti v rokah držav članic. Hvala lepa. Hvala za skupino Alda, gospa Harkin. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To poročilo je poročilo, ki ga je pripravila moja kolegica Renate Weber in gre za dobro uravnoteženo oceno izzivov, ki nas čakajo, izpostavlja pa tudi neenako obravnavo na delovnem mestu. Gospa Tisen je že omenila nekaj teh izzivov. V poročilu se spopadamo z ključnimi vprašanji, kot so invalidnost, starost, vera, vera izpoved in rasa. Nekatera vprašanja so bolj jasna in te bi lahko tudi lažje merili, naprimer zagotavljanje ustreznega nameščanja ali stanovanj za invalide, prav tako bi lahko ustrezno zasnovali delovna mesta, Vključili bi lahko socialne klauzule v javna naročila, prav tako bi lahko izvedli revizije zgornjih starostnih meja za določena delovna mesta in države članice bi lahko tudi priznale zakonske zveze in partnerske zveze. Ampak druga vprašanja so bolj zapletena, nekatere vplivajo na nacionalne ravni zaradi kulture, zgodovine ali pa zaradi nedavnih dogodkov. V zvezi s tem želim povedati samo nekaj če podpiramo diskriminacijo v zvezi s tem na delovnem mestu, odpiramo Pandorino skrinjico. Hvala. Hvala lepa za skupino GUE, za gospa Kari za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalki za zelo dobro poročilo. Gre za zelo pomembno temo, ki zadeva prav vse vprašanje dostojanstva na trgu dela, vprašanje nediskriminacije. Vse to so pomembna vprašanja. Enake možnosti bi morali biti nekaj, k čemor bi si morali prizadevati vsi. Poglejte si samo, kakšen je položaj žensk na trgu dela. Še vedno obstajajo velike razlike, kar zadeva dostop do delovnih mest in tudi plačo na delovnem mestu v primerjavi z moškimi manjšine morajo biti aktivne v družbi in so v še slabšem položaju. Zelo težko je in v nekaterih primerjih praktično nemogoče, da preživijo. Spremeniti moramo paradigmo v družbi, zato da bomo lahko končali to neenako obravnavo. Države članice morajo imeti možnost, da bodo ulagale v delovna mesta, v novo delovna mesta, v več delovnih mest. Prizadevati bi si morali za to, da končamo diskriminacijo. Gledati mora družbo v celoti, ne samo na posameznike. Hvala. Hvala lepa za zelene. Dobi besedo gospa Ždanoka za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Čestitam Renati Weber za to poročilo. Skupina zelenih podpira poziv svetu, da bi prebili to blokado in da bi pospešili sprejetje horizontalne direktive proti diskriminaciji. Širitev obstoječe zakonodaje proti diskriminaciji in ustrezno izvajanje obstoječe zakonodaje mora biti pomemben element pri preprečevanju radikalizacije direktivo 78 omogoča pozitivne ukrepe v pomoč skupinam, ki so izpostavljene strukturni diskriminacije. Država članice tega ne izkoriščajo. Prav tako bi bilo dobro, če bi imeli evropski okvir za nacionalne strategije, zato da bi se borili proti antikorupciji islamizmu in uh, mislim, da je tudi sovraštvo proti Rusom nekaj, kar bi morali vključiti v to. Hvala. Hvala lepa za skupino EFDD. Gospa Adžija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala kolegici Weber za njeno delo. Direktiva je nastala pred 16 leti neodvisno od tega, kakšno stanje na področju izvajanja, mislim, da je to zelo pomemben del zakonodaje, kajti strukturne težave v državah članicah so povzročile nove neenakosti. Še posebej na trgu dela veliko ljudi trpi zaradi neenake obravnave. Naprimer, nekateri se bodo upokojili kasneje, zaradi tega so zdaj izpostavljeni diskriminaciji. Nimajo morda potrebnih spretnosti, da bi se prilagodili.